welcome everybody. Dobrodošli na, naš, na našo sejo odbora Libe. Prosila bi vse kolege, poslance, asistente, da se usedejo. Skušamo začeti s stankom. Pripričana sem, da bo prišlo še več naših kolegov. Bom pa kar začela z sporočili. Najprej. Sama bom predsedovala tej sej, kajti gospod Moraž danes do popodne ni mogel priti sem, vendar pride na jutrišnjo sejo. prosim, še tole točka 16 glede evropskega potovalnega dokumenta za nezakonite migrante tretjih držav je treba prestaviti. Če nimate nič proti, potem bi tako spomenjen dnevni red sprejeli. Danes žal nimamo tolmačenja v hrvaščino in v irščino, jutri tudi ne in rada bi prebrala priporočila koordinatorjev. Želela bi si, da jih tudi podprete. To bi bilo imenovanje poročevalca. Gospa Gabriel je bila imenovana poročevalka za naslednje dosje za eh, odpravo vizumov za kratkoročno bivanje med EU za Salmonove otoke, Mikronezijo, Tuvalo in Mašlove otoke. Prav tako je bila imenovana poročevalka za predlog uredbe Evropskega sveta in parlamenta o spremembi uredbe o seznamu držav, katere države morajo pri prehodu meje imeti vizum in držav, katere državljani so oproščeni te zahteve. Gospod Diaz de Mera je bil nam za poročevalca za predlog uredbe ki navaja se znam držav, katerih državljani morajo pri prehodu znanih meja imeti vizum in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Tu gre za pregled mehanizma zamrznitve mehanizma. Gospa Fajon je bila imenovana pročevalka za predlog v, v spremembe uredbe. Ure, Eh, o seznamu držav, katere državljanov morajo pri prihodu v zranih meja imeti vizum in držav, kateri državljani so prišteni za TV, ko gre za Kosovo. Gospa Činiki je bila imenovana za pripravo mnenja o letnem poročilu o varstvu finančnih interesov. tu gre za vprašanje boja proti uh, poneverbam. To so priporočila koordinatorjev za različna poročila in mnenja. Ali lahko podprete? Da. Potem imamo sprejetje zapisnikov sestankov 25. aprila in 2016 in prej oktober 2015, če nimate nič proti, potem so, ti, so ta ta zapisnika sprejeta. In lahko začnemo z današnjim dnevnim redom. Moramo obravnavati osnutek poročila in imeti izmenjavo mnen glede protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom. Kar zadeva določbe protokola, ki spadajo pod naslov 5 dela 3 pogodbe o delovanju Evropske unije. Naša poročaka gospa Anderson je predlagala naslednje. Ona bo prišla nekoliko kasneje. No, je pa predlagala, da začnemo razpravo brez nje, ona bo se oglasila kasneje. Koordinatori se strinjajo, da imamo izmenjavo mnen s predstavniki Olafa in GD Sante. Najprej bom dala besedo gospodu Roblingu iz Olafa in na to gospodu Brkovskemu iz GD Sante. Potem pa bomo imeli razpravo. Gospod Roblink, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, dobro dan. Naj se najprej zahvalim gospe poročevalke, čeprav ni tu, za to, uh, zelo hitro in uh, celovito delo na poročilu. Nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki nas zelo skrbi. Države članice izgubljajo ogromno milijard javnega denarja zaradi tih otapljanja. Prav tako to spodkopava cene tobačnih izdelkov, opcion um, namenjenju hrani javnega zdravja. Nizke cene Eh, pri tihotapljenih cigaret jih delajo zelo dostopne, zlasti mnoletnim. Poleg tega pa tu gre za pomemben ver eh, dohodkov za organizirani kriminal. Vsi vemo, da gre tu za zapleten pojav. Ne moremo imeti enega samega ukrepa, ki bi lahko sam preprečil tihotapljenje. Kaj potrebujemo? Moramo eh, vse skozi prilodovati uh, naše instrumente, da vidimo, če so tisti instrumenti, ki imamo na voljo, še vedno najboljši za to, da se lahko spopadamo s tihotapljenjem s, s cigaret. Zato je komisija pripravila strateški dokument, ki analizira situacijo in eh, ki predlaga, kako izboljšati strategijo. Z državami članicami sedaj preverjamo, kako se ta strategija izvaja. Tu gre za preiskovalne ukrepe, zakonodajne ukrepe in številne ukrepe uh, za delovanje. Eh, že dve leti imamo direktivo o tobačnih izdelki, za, eh, ki, ki nam omogoča številne ukrepe za sledenje. Pri Olafu smo zlasti, smo zlasti eh, zaskrbljeni glede cigaret, ki prihajajo iz tretje držav na notranji trg. Nov protokol, ki ga danes obravnavate, je zato zelo pomemben. Tukaj imamo prvič večstransko pobudo, ki se spopada z globalno dimenzijo tihotapljanja cigaret. Mislim, da smo lahko ponosni. EU ima tu vodilno vlogo pri pogajanjih in predlog komisije analiza sveta, soglasje parlamenta, bodo lahko pokazali naše prizadevanje v tej smeri. Pozdravljamo podporo držav članic temu dokumentu in upamo, da bo tudi parlament lahko podprl in sodeloval v postopku ratifikacije. Zaradi pravnih razlogov smo morali priporočila ločiti v dva dokumenta, vendar pa sta ta dva dokumenta vsebinsko zelo povezana. Odbor INTE je že soglasno podprl drugi dokument. Sedaj pa imamo pred sabo drugi del tega dokumenta oziroma teh dveh dokumentov in upam, da boste lahko to podprli. Hvala, gospod Roblink. Gospod Brkovski, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Lahko le podprem to kar je dejal predstavnik Olafa. GD Sante tudi meni, da je protokol zelo pomemben instrument. Direktiva o tobačnih izdelkih ima člen 15, ki uvaja evropski sistem za sledenje. To je ena ključnih, eh, ena ključnih ukrepov v protokolu. In naše delo bi morala vzpostaviti naš sistem do maja 2019. To je uh, skladno z roki, ki so odločeni v protokolu in mi želimo imeti tu vodilno vlogo, ko gre za dejansko izvajanje samega protokola na svetovni ravni. Hvala za kontinuirano podporo parlamenta za to pobudo. Po, po, po Hvala. Gospod Brkovski, prišli ste ravno v pravem trenutku. Pravkar smo slišali predstavnika Olafa, gospoda Roblinga in gospoda Brkovskega iz GD Sante. Predstavili ste dva kratka prispevka na to temo in če se strinjate, vam bom kar dala besedo. Odločevalka, izvolite. Uh, Hvala, se opravičujem eh, za zamudo. Včeraj zvečer sem odpotovala ob šestih in upala, da bom pravočasno prišla sem, vendar prišlo je do zamud in zato sem tudi nekoliko zamudila menim, da vsi veste, da tobak vsako leto ubije 6 milijonov ljudi, zato je pomembno, da imamo takšno eh, predstavitev, kajti tu gre za nova pravila, s katerimi se želimo spopasti z temi izdelki, ki ubijajo ljudi. Eh, in danes se bomo protokola Svetovne zdravstvene organizacije o nezakonji trgovini s tobačnimi izdelki. In zna mesta tudi Olaf in Gede Sante, tako da se lahko pogovarjamo o samem izvajanju tega protokola. Namen protokola je to, da bi imeli varnejšo dobavo tobaka, dobavno verigo tobaka, eh, da bi pridobili informacije v celotni Eh, dobavni verigi, da se vidi, ali so plačane vse dajatve in tako naprej. Pomemben je člen 8 protokola, ki eh, obvezuje po, po, pogodbenice, da imajo sistem eh, sledenja tobačnim izdelkom tudi za globalno rešitev, za globalno težavo. Jaz in drugi poslanci delamo na tem, da bi protokol ratificirala EU, Naj povem, da imam določene pomisleke glede odnosov, ki jih ima EU s tobačno industrijo. Tu vidimo vero in to lahko vpliva na ratifikacijo. Odnos med EU in tobačno industrijo je preveč udoben. Tobačna industrija se obrna kot partner in tudi pri boju proti eh, nezakonitih govini s tobačnimi izdelki. Če se povrnemo v leto 2008, takrat smo imeli štiri tobačne eh, podjetja, ki so oh, bila spoznana za krivo, ker so eh, prodajala eh, tobačne izdelke, ki niso bili označeni v skladu s trošarinsko zakonodajo. In tobačna podjetja so bila tudi eh, obdolžena zaradi tihotapljenja izdelkov na Bližnjem vzhodu in tako naprej. No, bomo še slišali s tem v zvezi in s to preiskavo glede tega. Prišlo je do porasta nezakonitega trgovine s tobačnimi izdelki cigarete se izvažajo eh, na način, da jih izvozimo nekam, potem pa se nazaj vrnejo v ZDA, v Veliko Britanijo in tako naprej. In tu gre pogosto za tobačne izdelke uh, znanih tobačnih podjetij, ki se skrivnostno zgubijo na poti. Potem pa imamo tudi cigarete, ki so brez oznake uh, blagovne znamke. In zanima me, kaj meni komisija o tem, kako namerava izvajati člen 5.3 protokola po tem, kar je dejal varuh. Uh, Philip Morris International sporazum uporablja sistem za sledenje tobačnih izdelkov. V, po mojem mnenju je to tako, kot bi lisica skrbela za kokoši, kajti sistem je tak, da zbuja številne pomisleke predstavniki Filipa Morisa pravijo, da imajo enake cilje kot protokol glede tega, eh, da bi preprečili nezakonito trgovino, vendar sam menim, da je to neresnično. Tobačna industrija si prizadela za to, da bi preprečila, da se države eh, priključijo protokolov. Sporazum Filip Morris je posledica uh, tega, da je bilo na sodiščih ugotovljeno, da je tobačna industrija sodelovala pri nezakonji trgovini s tobačnimi izdelki. Poleg tega pa dobi Filip Morris tudi veliko denarja za izvajanje svojega dela nalog, torej tu gre za zelo jasne cilje in jasno je, da je tobačna industrija del problema in zato ne more biti del rešitve. Tu gre za bitko, gre za boj med industrijo in konvencijo na drugi strani. Imamo člene 8, 12, 5, 3 ki določajo jasno ločnico med industrijo in vsemi drugimi deležniki. In zlasti, ko gre za eh, oblikovanje zdravstvenih politik. Več kot sto deležnikov po svetu je podpisalo sporazume z tobačno industrijo in to uh, škoduje uh, možnosti, da protokol stopi v veljavo. Zato sem zelo zaskrbljena eh, glede uh, sistema, ki je bil spostavljen z, z Filip Morisom, kajti ta sistem za sledenje ni učinkovit, ko gre za pravo sledenje uh, tobačnim izdelkom. Torej gre za uh, Eh, način, kako zavarovati tobačno industrijo. Torej, ne vemo, zakaj gre, kakšen bo točno ta, ta sporazum, vemo pa, da bo to, tobačna industrija nadzirala uh, ta sistem. In v tem takšnih sporazumih so tobačne družbe enakovredni partneri vladam in nevladnim organizacijam. Uh, no, Olaf in druge preiskave pa so že pokazale, da je to lahko le zaskrbljujoče. Še veliko več bi lahko povedala s tem v zvezi, vendar me pa seveda zanima, kaj mi imate drugi povedati, zlasti kaj nam bo povedal Olaf glede teh preiskav. Um, kako, poteka, kako potekajo preiskave in katere preiskave ste izvedli in, in kaj je z obtožbami na račun tobačne industrije. In zanima nas tudi, če bo komisija prisluhnila izsledkom varoha človekovih pravic. Um, gre pač za področje, kjer se mora vključiti več generalnih direktoratov. Ne gre zgolj za generalni direktorat za zdrave, temveč gre za odgovornost celotne komisije. In zanima me, ali predstavnik obeh institucij menite, da bomo prišli do napredka pri ratifikaciji protokola. Torej, zanima me vajno mnenje, kako vidita pa tudi sporazume med tobačno industrijo in evropskimi institucijami v Strasburu smo sprejeli eh, resolucijo, da tega sporazuma ne bi ratificirali, torej sporazuma s tobačno industrijo. Hvala, gospod Anderson. Hvala, gospod Anderson. Sedaj pa bom dala besedo poročevalcu senci za ELS, gospod Šube, izvolite. Seveda, nezgodna trgovina s tobačnimi izdelki škoduje državnim proračunom, pa tudi škoduje javnemu zdravju. In spodkopa prodajo zakonitih izdelkov. Nezakonita trgovina omogoča to, da se uh, cigarete pr prodaja po nižji ceni in to potem ne odvrača kadilcev, zlasti ne mladoletnih kadilcev. Zato je zelo pomembno, da preprečimo uh, nezakonito trgovino. Uh, tudi zato, da bomo zmanjšali kajenje na splošno. Nezakonita trgovina vključuje tako nezakonito uh, predelane cigarete, kot tudi uh, zakonito izdelane uh, cigarete. Ko gre za ponarejene uh, cigarete, gre tu za uh, ogromne uh, zaslužke, tudi do milijarde evrov na pošiljko. V drugem primeru, ko pa gre za zakonito pridelane izdelke, je Olaf ugotovil leta 1998, da je prišlo za segrete, kjer je bilo ugotovljeno, eh, kje in kdo je te cigarete naredil, proizvedel, ni pa bilo ugotovljeno, komu so bile namenjene. Poleg tega prihodki iz te nezakonite trgovine uh, financirajo uh, organizirani kriminal. Eh, ker gre tu za črni trg, so vse informacije bolj ali manj ocene, prestrezanje nezakonite trgovine je nekaj, verjetno le v višini 10 odstotkov, to se mora spremeniti. Gre za zelo zapleteno nezakonito trgovino in zato se s tem težko eh, spopasti. Zato potrebujemo mednarodni odziv uh, na to situacijo. Dobre novice so to, da dokaze, ki imamo na voljo, kaže na to, da nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki ni povezana z davščinami um, pomembnejše je, kako se država lahko s tem spopade. Stroškovne, stroškovno, uh, stroškovne analize kažejo, da popolna sledljivost tobačnih izdelkov je nekaj, kar lahko dosežemo. In koristi uh, takšne sledljivosti uh, so večji od stroškov vzpostavitve takšnega sistema. To je zelo pomembno, če želimo vzpostaviti eh, sistem po členu 15, ki zahteva sledljivost vseh tobačnih izdelkov, ki so namenjeni na trg EU. Vsi tobačni izdelki potrebujejo eh, enotni identifikator, ki omogoča njihovo sledljivost. S tem dejansko že izvajamo člen 8 protokola glede sledenja. Vendar. Veliko tobačnih izdelkov na črnem trgu prihaja iz trgov zunaj EU, zato potrebujemo kakovostno sodelovanje, da se bomo lahko lotili tega problema in protokol je najboljši odgovor na to, kaj ti omogoča učinkovit globalni sistem za boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Prav tako vključuje določbe glede sledljivosti, sankcij, skrbnega pregleda in drugih ukrepov. Učinkovit sistem sledenja lahko poskrbi za pregled na dobavno verigo, prav tako pa lahko omogoča lažje pregon in preiskavo nezakonite trgovine. Hiter, uh, hitra ratifikacija protokola strani EU je ključnega pomena. Ne le zato, ker bo to dalo potrebno zagon vsem državam članicam in drugim državam, ki tega še niso uh, uh, uh, ratificirale eh, in na ta način bo tudi prišlo do hitre ratifikacije. Hvala, gospa Gomeš. Hvala naši poročevalki, pa tudi prispehu gospoda Šogarja. Naj povem, zelo naj dodam, da je tu še en zelo pomemben element, ki ga nismo dovolj obravnavali, kljub temu, da zahteva ukrepanje in sicer povezave med mrežami organiziranega kriminala, ne le znotraj EU, temveč tudi zunaj EU, eh, temveč tudi v soseščini, zlasti v Severni Afriki. Torej, gre za trgovino s tobačnimi izdelki in z drugimi izdelki. Torej, pomembne so povezave teh omrežij s terorizmom. Tega ne smemo več spregledati. To mora biti prednostna naloga za ne, nujno ukrepanje. In zanima me, kakšno je koordinacija z GD Home in Evropskim koordinatorjem za boj proti terorizmu zato da bi dejansko države članice in komisije lahko sprejele potrebne ukrepe, zato da bi preprečile ta tok nezakonitih izdelkov in to je seveda tobačna sveja zelo pomembna, kot je tudi povedala naša pročevalka. Hvala. Hvala, gospa Gomeš, gospa Wikstrom. Hvala lepa. Tudi sama bi se zahvalila pročevalki. To je nekaj, kar bi morali obravnavati že zdavnaj. V Evropi imamo svojo zgodovino tega, da so pravzaprav številni visoki predstavniki držav članic morali odstopiti zaradi eh, nezakonitih dejanj. Vemo, da nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki se dogaja vsak dan, posod po Evropi. Ta protokol bi morali ratificirati čim prej in to popolnoma transparentno in mi kot skupina podpiramo tak pristop. Poleg tega, tobačna industrija sama je odgovorna, mora ukrepati za to, da se bori proti nezakonite trgovini s tobačnimi izdelki vse pogodbenice protokola morajo to narediti, to mora izvajati transparentno in v sodelovanju z industrijo. In ko gre za zaznavanje in sledenje izdelkov, moramo biti tudi na to pozorni. Nimam kaj več prispevati kot se zahvaliti pročevalki za odlično delo in upajmo, da bomo v Evropi se res lahko uh, postavili zase in lahko zagovarjali to stališče. Gospa Vikstrom. Sedaj pa gospod Roblink, predstavnik OLAF-a, izvolite. Uh, thank you, Hvala, gospa predsedujoča. Se pravi, čujem, če se ponavljam prej ni bila poročevalka eh, z nami in sem začel govoriti o tem, ko je še ni bilo in se torej pravičujem. Naj ponovim prvi stavek, ki sem ga dejal že prej. Še enkrat hvala za hitro in dobro delo na tem poročilu. Mi ga res lahko podpremo. Kar zadeva konkretno vprašanje. Vprašanje glede sledenja in v okviru direktive o tobačnih izdelkih, to bo najbolje odgovoril moj kolega pred, za mano iz GD Sante, kajti oni uh, delajo na programu sledenja in izvajanju uh, direktive o tobačnih izdelkih. Morda bo lahko on kaj več povedal s tem v zvezi, potem, ko bom jaz zaključil svoj prispevek in mu dati lahko besedo. Uh, veseli me, da obstaja velik konsens glede pomembnosti tega pojava. B, pomembno je, da se zavedamo, da treba nekaj storiti glede tega. In C, dobro je, da je jasno, da je protokol trenutno najboljši odgovor na globalni ravni. Mislim, da se vsi strinjamo, da gre za globalno težavo, ki potrebuje globalno rešitev. Protokol je najboljša rešitev, ki jo imamo na voljo. In mislim, da moramo biti veseli, da je EU imela vodilno vlogo na tem področju že v preteklosti in veseli me, da obstaja konsens glede tega, da moramo čim prej izvesti tudi ratifikacijo tega protokola. Uh, številni govorniki pred mano so govorili o spremenjujoči se naravi trgovine z nezakonitimi izdelki v EU. V strateškem dokumentu, ki smo ga pripravili pred tremi leti, je komisija izpostavila, da nezakoniti trg s tobačnimi izdelki je videti posebno drugače kot pred desetimi in petnestimi leti. Nekoč so bili na tem trgu predvsem ponarejeni izdelki znanih blagovnih znamk, sedaj pa ni več tako. Če se ogledamo statistike zasegov držav članic, vidimo, da je vedno več zaseženih cigaret pravzaprav izdelkov, ki nimajo na sebi označenega imena oziroma blagovne znamke. Lani je Olaf dosegal rekord glede zaseženih cigaret, pri katerih je pomagal Olaf, torej pri zasegu. Zasegli smo okoli 600 milijonov cigaret. In večina teh cigaret je bilo uh, cigaret brez blagovne znamke. Torej, strinjamo se glede tega, kako pomembno je, da se borimo proti eh, prodaji teh mm, cigaret brez navedbe blagovne znamke. Mi smo pripravili poročilo glede izvajanja priporočil iz leta 2013 in v tem dokumentu je veliko podarka glede te, te, takšnih cigaret na nezakonit trg eh, s tobačnimi izdelki v EU. Nekdo je omenjal povezavo s, z organiziranim kriminalom, zlasti zunaj EU in to lahko le podpišem. Sprašvali ste, če smo v stiku z eh, kolegi iz GDH-om, da vsak teden se z njimi slišimo in zelo je pomembno, da res tu vsi sodelujemo, zato bomo lahko učinkoviti. Pogovarjamo se tudi z Europolom, s Frontexom in drugimi akteri, seveda pa tudi z državami članicami. Kar zadeva dosje Filip Moris, komisija 24. februarja predlagala uh, tehnični dokument ocene in 9. marca je parlament sprejel resolucijo na osnovi tega dokumenta in komisija sedaj razmišlja o tem, kako naprej. Potem člen 5.3, tu se lahko navežem na odgovor komisije, ki je predstavila varuhu človekovih pravic. Gospod Brkovski, izvolite. Kar se eh, tiče sistema spremljanja in sledenja, lahko povem sledeče. To je delo v teku in ta hip ne morem komentirati eh, podrobnosti tega sistema v prihodnosti. Lahko pa danes z gotovostjo trdim sledeče. Delamo eh, oziroma izhajamo iz tega, da bo eh, protokol ratificiran in da bo začel delovati. Torej, sistem, ki ga razvajamo, bo skladen za določbami protokola, za ključnimi, eh, ključne določbe ste že eh, omenili. Osem dva zahteva to, da eh, stranke eh, nadzirajo sistem, torej sistem bo nadzirala Evropska unija, unija potem imamo eh, člen 8.8, ki zavizuje stranke, da obveznosti ne bodo delegirane tobačni industriji. To tudi pomeni, da bodo naši stiki za industrijo, kar se tiče oblikovanja sistema spremljanja in sledenja, eh, zožani na mm, potrebni minimum. Eh, to se odraža tudi v protokolu. Imeli bomo stike za tobačno industrijo samo eh, za toliko, koliko bo to potrebno za izvajanje protokola. In sistem spremljanja in sledenja bo, se bo odražal tudi na izdelkih in tega ne morajo opravljati tretje strani. Torej, določena interakcija je potrebna, to da nas sistem bo neodvisen in oblasti ga bodo povsem nadzirale. Tega ne bomo pustili v rokah industrije. Hvala lepa. Gospa Anderson, prosim za kratek komentar. Hvala lepa. Pozdravljam komentarje Evropske komisije. Rada pa bi se eh, navezala na zadnji komentar predstavnika eh, GD eh, zdravje. Torej, kolikor sem vas razumela, je tako, da se sporazum PEMA ne bo razširil, kajti sistem sledenja in spremljanja bo povsem skladen z določbami protokola. Želim, da smo povsem jasni glede tega. Torej, člen 8 protokola pravi, da je boj proti nezakoniti trgovini oziroma 8.2 in 8.3 pravita, da bo vsaka stranka ustanovila sistem spremljanja in sledenja, ki ga spremlja stranka za vse tobačne izdelke, ki se izdelajo. Uh, na uh, njenem ozemlju ali pa kaj se uvozijo tja. Torej ne more biti tako, da bo imela tobačna industrija preko sistem spremljanja in sledenja, kako je bilo to v preteklosti. In to je sprošalo velike skrbi. In uh, to, kar ste povedali, zelo pozdravljam. Torej pozdravljam komentar uh, predstavnika komisije. Vesela sem tudi glede tega, kar je dejal predstavnik Olafa, ki podpira ratifikacijo protokola, kajti protokol je treba hitro ratificirati. Vlada velik konsens v tej dvorani, vse politične eh, skupine podpirajo to in mislim, da nam to podeljuje dober mandat za to področje in upam, da bomo ta protokol kar sedaj hitro ratificirali. Zahvaljujem se torej za vaše komentarje in pa za, a, tudi za prispevke poročevalce v senci. Upam, da bomo s tem dosjejem lahko nadaljevali brez zamud. Hvala lepa, gospa Anderson. Sedaj pa moram povedati, da je rok za predloge sprememb 24. maj. V skladu s, predpil, s, s poslovnikom Eh, so dovoljeni samo predlogi sprememb, ki eh, eh, želijo spremeniti priporočila poročevalca. Torej, 24. maj je rok, 30. maja pa bomo sprejeli poročila. Hvala lepa gospodu Bokovskemu, hvala lepa gospodu uh, Rublingu, hvala lepa gospe Anderson. Sedaj pa bomo takoj začeli s naslednjo točko na dnevnem redu. Z nami je predsedojoči stanega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. Pozdravljam gospoda Izermana na naši seji. Ta stani odbor kozi je bil ustanovljen na podlagi 71. člena pogodbe, zato da bi spodbujali in ukrepili operativno sodelovanje med državami članicami na področju eh, varnosti in zato da bi spodbujali sodelovanje eh, nacionalnih kompetentnih organov. Mislim, da bomo to obravnavali v pravem trenutku. V trenutku. Prisluhnili bomo torej, predsedojočemu eh, tega odbora. Lepo vas pozdravljam prosim vas, da nam poročate o vaših dejavnostih in eh, prihodnih načrtih. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, spoštovane gospe in gospodje. Hvala lepa, da ste me eh, povabili na to sejo, da spregovorim o dejavnostih Kuzija, torej stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. Eh, počaščen sem in vesel sem, da sem danes z vami. Spregovoril bom o nekaterih elementih, eh, ki so omenjeni v poročilu o koziju, ki ste ga pred kratkim prejeli. Eh, in sicer se poročilo nanaša na obdobje od leta 2014 do 2015. Najprej bi rad na kratko razložil oziroma pojasnil temu odboru eh, delovne metode, eh, ki jih je razvil Kozi, zato da bi spodbudili multidisciplinarno multidisciplinarni metodični pristop, da bi izboljšali eh, sodelovanje v boju proti organiziranemu kriminalu. To je tako imenovani EU e politični cikl, ki vsebuje štiri korake. Prvi korak je sledeč. Eh, treba je izdelati oceno ehm, tveganja sokta. To eh, predloži Europol na podlagi eh, številnih virov. Vsebuje analizo sedanjih in prihodnih grožen in pa priporočila za prioritete za sodelovanje na področju ali boja proti organiziranemu kriminalu. Potem drugi korak je, so večletni strateški načrti MESP, hkrati razvija kozi, eh, oziroma se razvija tudi države članice in pa eh, agencije Evropske komisije. Imamo torej tudi um, imamo večletne strateške načrte po prioritetah in Evropski svet eh, se potem dogovori o teh um, načrtih. Potem imamo operativne akcijske načrte in sicer naj leto na prioriteto. Zapišajo jih države članice, ki sodelujejo v operativnem akcijskem načrtu in um, potrdi jih kozi. Potem pa imamo še večletno eh, multidisciplinarno eh, platformo in to je organizirano znotraj Europola in koordinira več različnih akcij. Europol eh, Um, eh, prinaša podporo za to platformo. In kozi potem spremlja rezultate različnih ukrepov. In četrti ukrep je ovrednotenje. Eh, to bomo dobili leta 2016, kot je omenjeno v poročilu. In to organizira Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami. Zato, da iz tega lahko izvlečemo, kateri del lahko dobimo za naslednji politični cikl. Dobili ste torej poročilo, ampak rad bi vas obvestil še o temah, o katerih smo razpravljali pod nizozemskim predsedstvom. Eh, te teme je predstavil tudi eh, nizozemski eh, minister na ob začetku nizozemskega predsedstva. Treba je ukrepiti sodelovanje na področju notrne varnosti Evropske unije in seveda je to srce postopkov kozija. Pomislimo na grozljive napade iz marca v Bruslju in na to je znova poudarilo potrebo potem, da ohranimo visoko varnost, varno, visok nivo varnosti in da ukrepimo izmenjavo informacij. Naše poglavitne vrednote so bile cilj grozljivih napadov, eh, ki so zahtevali številne žrtve tako lani kot letos. Katerokoli ukrepe bo sprejela Evropska unija v svojem odzivu, si mora vedno prizadevati za ravnotežje med zaščito vladavine prava in pa temeljnih pravic, kot so zasebnost na eni strani in pa po drugi strani um, um, pregon in pa uh, uh, obsodba teroristov na drugi strani. Izmenjava informacij med državami članicami je ključnega pomena v tem oziru in to je apsolutna prioriteta za eh, predsedstvo, eh, nizozemsko predsedstvo od samega začetka. Eh, potrebujemo deljen pristop in izboljšati moramo kakovost podatkov in pa uporabo sistemov. Zato smo se zadali ambiciozni cilj, da bomo eh, izdelali načrt, ki bo vseboval številne ukrepe, eh, srednjeročne in dolgoročne, zato da bi na zadnje imeli integriran evropski ko eh, evropski informacijski sistem, ki bi pokrival informacije, meje, boj proti terorizmu in tako naprej. Še, v svetu še vedno delamo na tem načrtu ta hip. Ampak upam, da bomo taktijski načrt lahko predstavili 9. in 10. junija na svetu. Ta akcijski načrt je povezan tudi s sporočilom Evropske komisije o um, močnejšem in pametnejšem informacijskem sistemu za meje in varnost. To je bilo predstavljeno 6. aprila. Kot lahko preberete v poročilu o koziju, smo dosegli pomemben napredek ko smo okrepili naš pristop do boja proti terorizmu. Teroristični napadi v Evropi so zelo vplivali na delo Kozija. V mislih imam napade eh, v Franciji in v Bruslu. Imeli smo dve izredni seji Kozija in smo eh, uvedli številne eh, ukrepe v boju proti terorizmu. 29. in 30. januarja in eh, so o tem eh, razpravljali tudi na svetu ministrov za zunanje zadeve. Kozi se sedaj osredotoča na izvajanje teh ukrepov. Nekateri tek so bili povdarjeni v skupni izjavi ministrov za notranje zadeve 24. marca in predsedstvo je eh, zadovoljno, da je gospa Jum bila tudi prisotna na teh mm, sejah sveta. Pred nami je ogromno dela, torej pred Evropsko unijo. To ne velja zgolj za prihodne tedne, to velja tudi za prihodne mesece in leta. In eh, nadaljevali bomo z našimi prizadevanji. Eh, imamo prenovljeno eh, strategijo za notranjo varnost od leta 2015 naprej, tako da se bomo bolje odzvali na neprečakovane izdelke, dogodke nizozemsko predsedstvo se osredotoča na izvajanje. Slovaško in maltiško predsedstvo bo se tem nadaljevalo na eh, naslednjem eh, svetu eh, ministrov za notranje zadeve bomo predstavili poročilo o izvajanju strategije o notranji varnosti. Ne podarim nekatere pobude v tem kontekstu, zlasti kar se tiče boja proti organiziranemu kriminalu. Naše predsedstvo se osredotoča na okrepitev sodelovanja in pa na integrirani pristop. V skladu z obnovljeno eh, notranjo varnostno strategijo se je pomembno boriti proti tiho tapstvu z ljudmi. Pod našim predsedstvom smo se odločili, da se bomo osredotočili na trgovino z ljudmi, eh, ki se izrablja za delovno silo. To zadeva številne sektorje našega gospodarstva in pa to zadeva številne ljudi. Ampak um, ne glede na to je zelo omejeno število primerov, ko smo zadeve sodno pripeljali do konca. Razlog je morda ta, da je težko dokazati to kaznivo do, uh, dejanje in da morda na tem področju nimamo toliko izkušenj. Zato je nizozemsko uh, predsedstvo um, izdelalo priročnik o meddisciplinarnem uh, sodelovanju. Uh, Eh, na področju izkoriščanja delovne sile, zato da bi vnesli več znanja in izkušenj na tem področju. Želimo okrepiti naše skupne prizadevanja eh, v boju proti trgovine z ljudmi za eh, delovno izkoriščanje. To bo tudi na dnevnem redu junija in sicer ministro za notranje zadeve. Kar se tiče kibernetskega kriminala, naša ambicija je, da bi imeli skupni evropski pogled oziroma skupne evropske stališče glede tega. Za nami so zelo dolge mednarodne razprave, kajti še naprej bomo spodbujali razpravo na tem področju. To je namreč zelo pomembna tema. Želimo celo vrsto evropskega uroja in ukrepov. Če bo potrebno, bomo predložili tudi nove komplementarne ukrepe in akcije. Pomembni sklepi in dokumenti Ehm, luksemburškega predsedstva so dobro podlaga za nizozemsko predsedstvo na, področju, na tem področju. V Kozu ju smo razpravljali tudi o operativnih izkušnjah eh, na področju eh, boja proti kibernetskemu eh, kriminalu. Kozi bo sestavil 30 priporočil ki se nanašajo na države članice Europol, Eurojust, CIPOL, Evropsko komisijo in pa zasebni sektor. Segajo od izmenjave dobre prakse eh, do okrepitve usposabljanja ter eh, uvedbe standardiziranih postopkov za to, da bi bolje obravnavali dokaze. Naše predsedstvo je spodbudilo tudi razpravo o finančnih eh, raziskavah. Finančno preiskovanje je zelo učinkovito ta oblika boja proti organiziranemu kriminalu. Želimo okrepiti strokovno znanje na tem področju in zagotoviti, da bomo instrumente uporabljali uh, večkrat in sicer o resnem in organiziranem kriminalu. Želimo tudi, da bi policija bolje sodelovala. Zato imamo sklepe sveta, ki so vključili tudi akcijski načrt uh, o finančnem uh, preiskovanju. Tudi to bo na dnevnem redu uh, ministrov junija skozi razpravlja tudi o upravnem pristopu, zato da bi eh, obravnavali tudi posebne oblike kriminala, kazensko pravne ukrepe bi radi kombinirali tudi z eh, drugimi pristopi. Pomembno je zagotoviti učinkovito sodelovanje eh, med uh, upravnimi organi in pa organi pregona. Treba izmenovati informacije za administrativne namene. Na evropski ravni se s tem ukvarja um, uh, uh, Europol. potrebujemo boljšo eh, mednarodno eh, sodelovanje. Kozi bo zagotavljal boljši administrativni pristop v boju proti organiziranemu kriminalu. Predložili smo tudi, pre, eh, predlagamo tudi sklepe sveta in sicer predlagamo to, da bi okrepili eh, sodelovanje Evropske unije na področju administrativnega pristopa do kriminala. Eh, ti sklepi sveta so bili predmet razprave v Koziju in bodo na dnevnem redu ministra za notranje zadeve junija poleg poročila, ki ste, sprej, ki ste ga prejeli, upam, da sem vam podal v pogled v sedanje ukrepe Kozija. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost za moj prispevek. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Izerman, za vse podatke, ki ste nam jih podali. Gospa Ana Gomeš. Hvala lepa za vaše poročilo. Zavedam se, eh, kako pomembno je za kozi to, da um, okrepimo izmenjavo informacij, namreč v boju proti terorizmu, kot ste povdarili. Toda moje vprašanje je sledeče. Do kakšne mere zagotavljate, da naše države članice za to, da bi lahko izmenjevale dragocene podatke, imajo tudi sposobne ljudi v svojih um, obveščevalnih agencijah in pa v organih za eh, kazenski pregon, zato da bodo sploh zbirali podatke, ali so to ljudje, ki eh, znajo jezike, ki se najbolj uporabljajo, naprimer za rekrutiranje ali pa za organizacijo terorističnih aktov ali pa na področju organiziranega kriminala. Ali imamo kibernetske strokovnjake, ki lahko uh, poiščejo informacije, ki ne bi bile takoj eh, na razpolago? In ali imamo tudi povezavo s eh, finančnimi storitvami? Povdarili ste pomen finančnih preiskav, ampak kolikor je meni znano, uh, je tako, da eh, je način, kako deluje naš bančni sistem, tako, da sem pravzaprav zelo zaskrbljena in bojim se, da smo zelo daleč, zelo oddaljeni od tega, da bi dosegli minimalno učinkovite standarde. Namreč, kar se tiče izvajanja eh, zakonodaje eh, o, o pranju denarja. Moje vprašanje torej je, do kakšne mere v kuziju resno obravnavate ta področja? In omenili ste še eh, izvajanje boja proti terorizmu. Tukaj zahtevamo specifične programe v Evropskem parlamentu za to, da bi preprečili terorizem in da bi preprečili radikalizacijo in da bi deradikalizirali radikalizirane ljudi. Zanima me, kakšne preiskave so uvedle države članice v tej smeri, kaj ti še vedno smo priča radikalizacije. In eh, rehabilitacije še ni bilo. Izdelali smo tudi številna priporočila na področju preprečevanja radikalizacije in to zajema tudi velike investicije. To zahteva tudi strategije na ravni skupnosti. In tega še nismo doživeli. In končno, omenili ste trgovino z ljudmi, za namene uh, izkoriščanja delovne sile. Kaj je Kozi storil za to, da bi uh, rešili problem, uh, na katerega je opozoril Europol, namreč, da je deset tisoč otrok izginilo, torej to so uh, otroci iz uh, skupin beguncev in migrantov. In Kako bomo preprečili, da bi te otroke delovno ali spolno izkoriščali, da bi prodajali njihove organe in tako naprej? Ali se kozi ukvarja tudi s tem? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gomaš, gospodija Zdemera. Hvala. Hvala lepa. Gospod Izerman, da ste prišli sem, to je zres potrebno kajti kozi je eh, nekaj zelo pomembnega in pomembno je, eh, pomembno je bilo, da bi prišli sem pogoste, kot pridete, zato ste tudi tu precej neznani v našem odboru za državljanske svoboščine. Predstavili ste nam poročilo, ki je obravnava čas od julija 2014 do decembra 2015 in predstavlja metode dela. No, najprej naj povem, da sem hvaležen za vaše delo in da ste prišli sem na odbor Libe. Nujno je, da ste prišli sem. Ko govorite o metodi dela, govorite tudi o ceni komisije, ki naj bi se izvedla leta 2016. To je ključnega pomena, da vidimo, če je kozi učinkovit ali pa je zgolj uh, upravna institucija. Imam seznam 16 institucij za varnost v Evropski uniji in bojim se, oziroma ne, da se bojim, ampak lahko le potrdim, da nekatere med njimi Eh, podvajajo svoje delo oziroma celo, vpli, eh, oziroma celo, celo se umešavajo v delo druge drugih. In ko govorimo o organiziranem kriminalu, je dobro imeti strateške načrte, večletne strateške načrte. In seveda moramo vključiti tudi delo agencij v te strategije, ko imamo operativne ukrepe, Dobro, da jih pripravljate, tudi druge agencije to pripravljajo. Platforma za grožnje, ki se osredotoča na delo Europola. Vemo, kaj počne Europol, kaj ti Europol pogosto pride sem. Orisali ste tudi določena druga zapletene, bolj zapletena vprašanja, ki jih omenila tudi Ana Gomeš ki so povezana z negotovostjo evropejcev. Govorili ste o delu nizozemskega predsedstva glede kibernetskega kriminala. V Europolu na nizozemskem v Hagu že imajo uh, specializirane uh, oddelke za to. Torej, kaj želim povedati? Ali je kozi učinkovita struktura? Je ali ni? Kaj ti zdi se mi, da je kozi struktura, varnostna struktura za premislek in nič kaj dosti več, da se vaše delo podvaja z delom drugih struktur in agencij za varnost. Če želite, da bo naš odbor, verodostojen glede vašega dela, potem morate priti pogosteje k nam in nam povedati, kaj delate. Če pridete k nam in nam predstavite poročilo dela za obdobje od julija 2014 do leta 2015 in potem nam poveste, da bo evalvacija 2016, potem eh, naj povem, da. Eh, torej to ni dovolj in da morate priti pogoste sem. Hvala. Lepa gospodija Zdemera. Videti je, da nihče drug ne želi besede, zato vračam besedo vam, gospod Izerman. Hvala lepa. Hvala lepa za eh, vprašanja gospe Gumeš in gospoda Diasa Demera. Kar se tiče Vprašanja, gospa Gomež, o izmenjavi informacij. Je eh, moj vtis tak, da je to nekaj, kar je izredno pomembno v boju proti kriminalu. Eno vprašanje, ali so ljudje sposobni a, eh, dajte na razpolago te informacije z izmenjavo. To je sicer vprašanje za države članice, ampak lahko vam, lahko vam zagotovim, da je vedno primankovalo izmenjave informacij za preprečevanje ali pa za primeren odziv na eh, terorizem, ko ste videli, da se je nekaj dogajalo na področju kriminala, ko je naprimer ena država članica pomagala, ko je bila o tem obveščena. Mislim, da je to eno največjih vprašanj, s katerim bi se moral ukvarjati kozi, kolikor se rada. Zato sem vesel, da lahko povdarim to, kar sem že dejal. Imamo sedaj akcijski načrt, morda se sliši nekoliko administrativno, imamo akcijski načrt, ki bo zavezoval države članice, agencije, in morda tudi druge, da storijo, kar, se, kar je le možno, zato da bi izmenjali informacije. Imamo občutek, da obstaja volja v državah članicah in pa velika pripravljenost v agencijah. Toda v praktičnem smislu je vedno težko um, spoštovati lastne standarde. Do kakšne mere? skozi resno dela na tem vprašanju. Mislim, da se znova ponavljam, ko povem, da to jemljemo izredno resno. In zato smo tudi pripravili ta akcijski načrt, ki je hkrati priložnost za svet in pa tudi za Evropski parlament, da reče ta, dobro, dogovorili ste se o tem, ampak zakaj se potem to ne dogaja? Zakaj se to ne uresničuje? Koordinatorji za bolj proti terorizmu Tudi eh, pravijo, da niso vse države članice eh, izvedle tega, za kar so se dogovorile. In korak za korakom upam, da bomo lahko ehm, izboljšali prakso eh, izmenjave informacij. Potem ste postavili specifične vprašanje o otrocih, o izginulih otrocih. To mislim, da je omenil tudi Europol, namreč, eh, da je deset tisoč otrok eh, morbitnih žrtev eh, kriminalcev, ki da jih bodo zlorabili. Lahko bi izboljšali čezmejne preiskave, lahko, če bi izboljšali. Eh, torej okrepili izmenjave informacij, bi potem hitreje izsledili man, eh, manjkajoče oziroma pogrešane odrasle in otroke. Tekom predsedstva si prizadevamo uh, za izboljšavo izmenjave uh, strokovnega znanja in pa informacij med državami članicami in spodbujali bomo tudi boljšo uporabo obstoječega urodja za uh, iskanje uh, pogrešenih uh, od ljudi. To je tudi skladno z. Uh, Eh, svetom in pa z prizadevanjem, da bi uporabljali vse inštrumente. Zato želimo vzpostaviti eh, mednarodno platformo za eh, policijo. Naprimer, rade bi ukrepili sireno in rade bi ukrepili uporabo ISS-a, SIS-a, kadar bo to potrebno. Izvajamo tudi preiskave in želimo popolno uporabo urodja uh, eh, Interpola in pa uh, tudi mednarodno uh, pomoč ljudi pri iskanju pogrešanih. Želimo vključiti preko komunikacijske strategije tudi ljudi, tudi državljane pri iskanju uh, pogrešenih ljudi, vključno s socialnimi uh, mediji, uh, hotline, z vrošimi linijami in tako naprej. Uh, želimo vključiti državljane, pri tem pa želimo uh, popolnoma spoštovati tudi zasebnost. Uh, torej, pomoč državljanom mora biti proporcionalna. In 25. maja, to sedaj na, najavljam, bo predsedstvo organiziralo strokovnja, eh, orga, konferenco strokovnjakov in sicer pogrešenih ljudi, pogrešene informacije v Amsterdamu. Upam, da bomo tam lahko delo izboljšali. Gospodu, gospodje Zemira je vprašal, ali je kozi učinkovit ali ne in ali je to zgolj eh, upravno telo. Če si pogledate zgodovino kozija, potem vidite, da to izhaja iz eh, lezbonske pogodbe, namreč je treba ukrepiti izvajanje prioritet svetov in da je treba izboljšati sodelovanje. To seveda ne pomeni, da Kozi sam izvaja operativne dejavnosti. To, da prepričan sem, torej sedaj sem predsedujoči Kozi nekaj mesecev, prepričan sem, da to koristi državam članicam in tudi agencijam, kot je naprimer Europol, Eurojust in Frontex, da sodelujejo v tako imenovanem uh, ciklu, političnem ciklu. Seveda je s tem povezana tudi določena administracija korupcija, ampak ob koncu tukaj gre za sodelovanje med 28 državami članicami in njihovimi organi. In ko gre za tako razvajeno sodelovanje, je treba to na nek način organizirati. In prepričan sem, da smo izboljšali učinkovitost. In ko pravite, da bi moral biti kozi pogosteje v parlamentu, bi rekel, da z veseljem bi znova prišel. In uh, To bo veljalo tudi za naslednje predsedstvo Kozija. Eh, radi pokažemo to, kar počnemo, radi opozarjamo na eh, probleme, zato da bomo dosegli boljše rezultate. Omenili ste tudi kibernetski kriminal. Da, imamo eh, enoto za boj proti kibernetskemu kriminalu v Europolu. In to velja tudi za nekatere države članice. In pod nizozemskim predsedstvom smo poskušali vzpostaviti razpravo o izgubi lokacije. Organi kazenskega pregona se soočajo s težavami eh, pri eh, medsebojni pravni pomoči in temu se je treba izogniti. Zato smo podali veliko pobud na tem področju. Poskušali bi se morali, morati izogniti oziroma preprečiti nov kriminal opustiti bi morali tradicionalni pristop, ki je povezan za lokacijo, za lastnino, kajti ne pokrivamo dovolj novih sistemov. Smo tudi poseben dan, ki je bil namenjen skupnemu ukrepanju na tem področju. In eh, ugotovili smo, da operativne agencije ugotavljajo, da potrebujemo praktične rešitve, ki naj eh, zadevajo vprašanje tudi sodnih pristojnosti, izgube lokacij in tako dalje. Torej imamo veliko tem, na katerih lahko dosežemo izboljšave. Mislim, da sem s tem izčrpal vsa vprašanja, ki so mi bile zastavljene. Gospa Gomeš eh, želi še nekaj dodati. Prosila bi vas, če lahko uh, odgovorite tudi na vprašanje o prizadevanjih proti pranju uh, mazanega denarja. Torej, uh, vse države članice bi morajo opravljati svojo ulogo in dati svoj prispevek v splošnih prizadevanjih. Vidimo, kaj se dogaja v številnih državah eh, z eh, našimi bankami, ki pravzaprav delujejo kot eh, ustanove za pranje denarja. Pomislimo samo tudi na panamske dokumente. Tukaj ne gre samo za goljufanje, davčno goljufanje in davčni izogib. Tukaj prek tega je prihajalo do pravega organiziranega kriminala. Prosila bi vas, če lahko odgovorite tudi na to, ali ukrepanje za preprečevanje radikalizacije eh, je tudi eh, ena izmed točka eh, vašega delovnega programa. Hvala. Hvala, oprošam se, če nisem a, omenjal preprečevanja. E, ja, to je ena izmed prednostih nalog, ki jih a, nam jih je določil svet v boju proti terorizmu in preprečevanje torej terorizma je bistvenega pomena, to je tudi na našem a, delovnem programu. Vprašali ste tudi, kaj pa a, naložbe držav članic a, na tem področju, področju kozi se o tem ni še pogovarjal, tega nismo vključili in predvideli, opažamo, da obstaja vedno večji interes v svetu, a, kor, ki razmišlja vedno, vedno bolj pogosto o preventivi. A, Eh, doslej morda ni prišlo do zadostnega operativnega sodelovanja, ampak to je visoko postavljeno na naši lestvici, ne, vršeno torej eh, na našem dnevnem redu in eh, torej moramo storiti več, ne samo v boju, ampak tudi pri preprečevanju. Ko govorimo o pranju denarja in financiranju terorizma, vi ste omenjali tudi panamske dokumente. Uh, Moramo vedeti, da imamo akcijski načrt in komisija bo k malu oblikovala predlog za direktivo eh, ravno v zvezi z pranjem denarja in financiranjem terorizma in eh, potem iz tega bodo sedeli nadaljni koraki to je pravzaprav ozadje za vse to, kar se potem dogaja znotraj kozje v zvezi naprimer z vprašanjem in temo finančnih preiskav. Vse to je povezano z branjem denarja, kakor si lahko predstavljate, kaj ti s finančnimi preiskavami lahko tudi to obelodanimo. To je zelo zahtevno vprašanje, ampak pričakujemo tudi komisiji in predlog za novo direktivo na tem področju. Hvala lepo, gospod Izerman, za vaše odgovore in za vaše informacije. In upam torej, da bomo imeli k malu novo priložnost, eh, da se ponovno poglobina v nadaljne delo eh, vašega odbora kozi, ker eh, gre za zelo pomembno delo. Hvala lepa, da ste prišli. Naslednja točka na dnevnem redu. Je izmenjava mnen z gospodom Navaretejem, ki je predstavnik vodje Evropskega centra za boj proti terorizmu pri Europolu. Torej, njegova prisotnost med nami je predvidena ob 16.45. Imamo torej zdaj približno 20 minut, 25 minut pravzaprav, ki jih moramo pač še počakati, da se nam pridruži. Zato zdaj prekinjam sejo in nadaljujemo čez 25 minut ob 16.45 o prisotnosti gospoda Navareteja z Europola. Hvala. Uh, Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo sejo, popovdansko sejo za naslednjo točko na dnevnem redu. Tako kot sem že prej povedala, gre za <clears throat> izmenjavo mnen z gospodom Navaretejem, ki je vodja Evropskega centra za boj proti terorizmu pri Europolu. Pozdravljamo ga tu v naši sredi. Dobrodošli. Gospod Navarete nam bo predstavil novo eh, poročilo Europola o stanju na področju terorizma leta 2016 in tudi nedavne objave o spremembih eh, načina delovanja organizacije IES na področju terorističnih napadov. Besedo predajamo gospodu Navareteju, na to bomo razvili razpravo. Izvolite. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Hvala lepa, dober dan vsem. Hvala lepa, gospod predsedujoča, za besedo, predvsem za vašo povabilo na a, današnji seji vašega odbora. Danes se tu pred vami zato, da na kratko spregovorim, katere o ugotovitvah Europola, a, kar zadeva teroristične dejavnosti v Evropi. A, In eh, zato, da pozovem k temu, da združimo sile eh, na tem področju, zato da bomo lahko učinkovito eh, se lotevali teroristične grožnje. Kot veste, vsako leto Europol pripravi neko poglobljeno analizo za prejšnje obdobje o terorističnem delovanju v Evropski uniji torej pripravimo poročilo TESAT. To je rezultat eh, sodelovanja med Europolom in državami članicami, Euro, torej organi eh, Evropske unije in eh, tudi tretje države, ki prav tako sodelujejo pri tem delu skupaj z Europolom. Grem za pogleben v pogledu tem, kako se teroristična grožnja razvija in kako vpliva na Evropsko unijo. kljub temu, da te sad za leto 2016 bo na voljo samo na spletišču čez nekaj tednov, bi želel izkoristiti to priložnost, da delim z vami naše glavne ugotovitve. Združil bom predstavitev z glavnimi eh, sklepi in ugotovitvami eh, iz eh, TESAT 2016 in dokumentom, ki smo ga pripravili po napadu v Parizu novembra 2015 o spremembah v eh, načinu delovanja eh, organizacije IES in njenih napadih. To poročilo odraža eh, tudi dodatne ugotovitve iz poročila TESA 2016. Torej, če se osredotočimo na sedanje stanje in odziv Evropske unije proti terorističnim napadom, ugotavljamo, da Europol želi okrepiti sodelovanje in izboljšati izmenjavo uh, informacij med državami članicami. Torej, tako lahko kot, tako kot vidite na zaslonu, to so glavne ugotovitve eh, iz TESATA 2016. V letu 2015 151 eh, ljudi je bilo eh, ubitih in torej jih je umrlo v terorističnih napadih in več kot 360 jih je bilo ranjenih v terorističnih napadih v Evropski uniji. Če to številko primerjamo z letom 2014, potem ugotovimo, da lansko leto štiri ljudje so bili ubiti v terorističnih napadih v Evropski uniji v primerjavi z 151 v letu 2015. Poleg tega tudi 60 državljanov Evropske unije je bilo ubitih v različnih terorističnih napadih zunaj Evropske unije, v glavnem v Tuniziji avtorija eh, poročila ugotavlja, da 211 eh, eh, spodletelih preprečenih in izvedenih terorističnih napadov je bilo, se je dogodilo v državah članicah Evropske unije. Odziv varnostnih sil in policije je bil zelo odločen. 1057 posameznikov je bilo prijetih v Evropski uniji zaradi a, različnih zločinov povezanih z terorizmom. Leto 2015 je bilo leto, v katerem veliko a, sodnih postopkov je bilo izvedenih. Dejansko 513 a, ljudi je bilo dejansko obsojenih v tem letu zaradi različnih dejavnosti povezanih z terorizmom. Če si ogledamo konkretna področja ogroženosti, proti, ki, ki prizadanejo Evropsko unijo, ugotovimo, da 150 ljudi je bilo uh, ubitih na ozemlju Evropske unije v letu 2015 in sicer v sklopu tako imenovanih napadov, ki so jih izvedli džihadistične teroristične skupine. Torej 150 ljudi je bilo ubitih v takih džihadističnih terorističnih napadih. Beležimo pomemben uh, porast v številu džihadističnih napadih od 4 v letu 2014 na 17 v letu 2015. In, uh, prišlo je torej do vseh teh žrtev na ozemlju Evropske unije. Države članice Evropske unije, ki a, sodelujo a, v a, zavezništvo a, proti organizaciji IEST, a, veljajo med žihadisti kot zakoniti, a, zakonite tarče za nasilne žihadistične a, napade. A, torej ugotov, ugotavljamo, da prišlo je do bistvenega porasta v številu aretacij in torej v, v obdobju leta 2014 do 2015 in sicer število se je povečalo za 395 v letu 2014 na 667 v letu 2015 teroristične celice, ki so pripravljene eh, storiti eh, teroristične napade v Evropski uniji, so v glavnem um, torej notranje narave oziroma imajo uh, svoje lokalne uh, baze na evropskem ozemlju. glavna skrb, o kateri poročajo države članice Evropske unije mm, in na podlagi ugotovitev iz poročila za 2016, zadevajo šihadistični terorizem in tesno povezan pojav tujih terorističnih borcev, ki potujejo iz Evrope na pač področje, kjer prihaja do spopadov in nazaj. Uh, Torej, um, število um, terorističnih napadov se je povečalo v letu 2014 uh, eh, in uh, v primerjavi z letom 2014. To uh, tudi je razvidno iz tudi velikih prizadevanj, ki potekajo na tleh naših držav članic, zato da se lotimo tega pojava. Če si ogledamo tudi novačenje, potem ugotovimo, da nimamo enega enotnega profila. Velika večina novih sil so ljudje, ki, vse, kak, imajo, ki so že storili kakšne prekrške, lažje ali hujše narave v nekaterih primerjih in v nekaterih državah bistven delež tujih borcev eh, kaže tudi določene umske motnje. Um, potem urjenje bistvene eh, dela eh, žihadističnih dejavnosti, nekateri a, eh, se a, usposabljajo in urijo v Siriji, da potem a, izvedijo teroristične napade na ozemlju Evropske unije. Druga a, značilnost a, t, žihadističnega terorizma so a, tuji teroristični borci, ki so a, neodvisno organizirani posamezniki in ki organizirajo svoje de, teroristične dejavnosti, ko se vrnejo za islamskega ozemlja zemlja. Urjenje lahko poteka tudi v državah Zahodnega Balkana, ampak tudi na samih tleh Evropske unije. In to je dejstvo, ki ga bo treba pa še dodatno potrditi. Teroristi se e, urijo z urabi orožja in razstreljiv. In to ostaja vedno, še vedno najhujša grožnja za varnost Evropske unije. V splošnem so ti ljudje slabo izurjeni, ampak nepredvidljivi in zaradi tega jih je težko, je težko napovedati teroristični napad, napad tudi strani eh, teh eh, teroristov samotarjev. Posamezni storilci teh dejanj postavljajo torej zelo hudo eh, grožnjo za evropsko varnost. Poleg tega pa številni evropski žihadisti imajo tudi zelo ugledne eh, položaje v tako imenovani islamski državi in eh, verjetno ohranjajo stike med terorističnimi mrežami eh, v njihovih svojih torej državah. Ker zadeva tarče je videti, da vsi teroristi se raje osredotočajo na mehke tarče, Torej, te so uh, veliko bolj učinkovite, kot pa napadi na kakšne e, vojaške, policijske oziroma druge trde tarče. Čeprav tudi te, so, tudi te tarče so zanimive za nje. če si ogledamo pa etnonacionalistični separatistični terorizem, ugotovimo, da to vrsti napadi uh, upadajo že štiri leta, v zadnjih štirih letih, uh, torej na, na 65 takih primerov v letu 2015. Imamo še vedno odločne eh, odziv strani policijskih organov. 168 oseb je bilo prijetih zaradi to vrstnih zločinov, ki so torej uh, povzročili povezani z etnonacionalističnim separatističnim terorizmom eh, in število te prijetih oseb se je rahlo povišalo v primerjavi z leto 2014. Večje število takih primerov se je dogodilo v Franciji in v Španiji. In um, isto lahko rečemo tudi za uh, Združeno kraljestvo. Opazili smo tudi um, tveganje Mm, zaradi spopadov eh, z eh, prokurdskimi in eh, turškimi nacionalisti v evropskih državah članicah. Potem imamo skrajni levičarski terorizem, ki beleži najnižjo raven od leta 2006. 67 posameznikov je bilo prijetih v šestih um, državah članicah Evropske unije za te napade. V, teh, v tem primeru gre bolj uh, za uporabo improviziranih eksplosivnih uh, naprav. Marksistične in linistične skupine se ukvarjajo predvsem z indoktrinacijo in propagando, ampak a, uh, ne več z nasilnimi dejavnostmi. Torej na podlagi protislamističnih čustev in tudi proti migranskim čustvom beležimo porast skrajno desničarskega terorizma. Od nikakršnega napada v letu 2014 je prišlo do porasta na devet tovrstnih napadov v letu 2015. število um, pa, uh, aretacij se je zmanjšalo uh, z 34 na 11 iz leta 2014 v leto 2015. Med napadi, ki so se dogodili v Parizu novembra lansko leto, ampak tudi uh, marca tu v Bruslju, Džihadisti, ti teroristični, eh, teroristi iščejo nove tehnike, eh, nove strategije in postopke pri uporabi razstreljiv. Dejansko novembra 2015 to je bil prvi primer, ko so uporabili mešanico eh, razstreljiv z hkrati uporabo orožja, s čimer so ubili veliko število ljudi v Parizu. Ehm, Na domu izdelano razdeljivo je še vedno najbolj pogosta, pogosta rešitev pri improviziranih napadih. Imamo tudi informacije iz držav članic, ki, eh, po katerih teroristične skupine so poskusile eh, vzpostaviti velike zaloge predhodnih sestavin za eksplozive eh, na ozemlju Evropske unije, ki bi jih potem lahko uporabljali v bombnih napadih. kemične objekti in eh, podjetja lahko postanejo tudi ranljiva tarča. Kljub temu pa moramo ugotoviti, da eh, teroristi uporabljajo raje eh, konvencionalno razstreljivo in strojno orožje zaradi enostavnosti in učinkovitosti in hkrati tudi razpoložljivosti. Predvsem bi želel izpostaviti neko dodatno razsežnost, torej a, bi rad izpostavil zlorabo a, spleta in socialnih medijev, torej kibernetsko razsežnost. A. Internet eh, in eh, druge povezane storitve in podporne infrastrukture so lahko tudi sredstvo za napad, ampak tudi sama tarča za napad. Ugotovili smo v letu 2015 povečanje v zlorabi eh, anonimnosti in potem šifriranja podatkov in drugih sredstev za prikrivanje geografske lege in za zaščito podatkov in komunikacij med teroristi, kar seveda še bolj zapleta stvar stvari za a, organe pregona, ki imajo veliko več težav pri spremljanju in sledenju teh nezakonitih finančnih tokov. To so glavne ugotovitve iz poročila za leto 2016, ki se osredotoča na dejavnosti iz leta 2015 iz, eh, če iz tega ugotavljamo, da postaja ta grožnja zelo eh, neotipljiva in težko jo je nekako zajeti, ugotavljamo tudi, katere so bile odzivi policijskih organov, organov progona na to grožnjo. Zdaj bi se želel osredotočiti na zadnje premike znotraj Evropske unije in tudi konkretno na vzpostavitev a, novega a, Evropskega centra za boj proti terorizmu pri Evropolu. Tragični dogodki v zadnjih mesecih v letu 2015, ampak tudi v prvih mesecih tega leta nas soočajo z eh, dejstvom, da je teroristična grožnja najhujša vrsta ogroženosti v Evropski uniji. Letos 30 ljudi je bilo ubitih tu v Bruslju, ampak tudi drugi evropski državljani so bili ubiti na, eh, v drugih terorističnih napadih v Istanbulu in tudi na Slovokoščini obali, torej zunaj ozemlja Evropske unije. V zadnjem letu je Evropska unija razvila zelo, odločno, politično, zelo odločen političen odziv odziv proti teroristični grožnji, Pričakujemo in eh, končno so bili sprejeti tudi pomembni zakonodajni akti v eh, vzdušju eh, sodelovanja. V tem kontekstu Europol velja za ključnega akterja za nek celovit evropski odziv na teroristično nevarnost. Evropski parlament, predvsem odbor Libe, so vedno izkazali odločno podporo Europolu. V tem kontekstu želel bi izkoristiti to priložnost, da se vam še enkrat unaprijed zahvalim za vašo pomoč, za vašo podporo pri izvajanju nove Europolove uredbe in tudi, ker ste nam zagotovili dodatna sredstva za to, da vzpostavimo Evropski centr za boj proti terorizmu pri Europolu. Pripričan sem, da oboje nas bo naredilo bolj učinkovite v boju proti terorizmu. Odziv Europola po pariških napadih je bil nemudno, takoj po teh napadih je prišlo do ustrezne reakcije. Vzpostavili smo tesne stike z Parizom in francoskimi organi in takoj smo dali na voljo naša sredstva podporo kolegom, ki so se pač aktivirali po teh napadih. Zbrali smo več kot 60 uradnikov, funkcionarjev, ki so delali 24 ur dnevno v Franciji in v nekaj urah smo Franciji zagotovili pomembne informacije informacije v zvezi za finančnimi tokovi in torej vedno na podlagi sodelovanja. Obveščevalni podatki so bili predmet prosredovanja v šestih urah po napadih in več informacij je bilo potem deljenih v naslednjih urah iz evropskih podatkovnih zbirke in to smo torej delili z našimi kolegi, ki so delali konkretno na terenu. V nekaj dneh eh, smo vzpostavili eh, stalno, stalno ekipo za pomoč našim eh, francoskim in belgijskim kolegom za to, da bi eh, izkoristili vsa sredstva, ki so nam na voljo, da podpremo Francijo oziroma Belgijo kasneje, ampak tudi za to, da smo tudi vključili evropsko razsežnost pri vsem tem. Zelo smo se zavedali, da bili sta prizadeti dve državi članice, ampak mi smo želeli razširiti vse naše možnosti in je bilo potori potrebno razviti eh, našo in eh, razširiti našo pozornost na vseh 28 članic Evropske unije. Eh, torej, zato, da bi zagotovili tudi ustrezno usklejevanje, smo vzpostavili, vzpostavili posebno delovno skupino, ki, bil, ki se je imenovala Fraternite, bratstvo. Uh, Imeli smo torej uradnike za povezave, predvsem sa Francijo in Belgijo in strokovnjake, ki so pomagali tem, tema dvema državama po uh, napadih. Fraternite, eh, torej ta delovna skupina še vedno nudi svojo pomoč Franciji po, Franc po pariških napadih in pa uh, Belgiji po uh, napadih v Bruslju 22. marca. Eh, ugotovili smo, vzpostavili smo tudi celo vrsto stikov in povezav z ostalimi članicami Evropske unije, ki imajo prav tako svoje predstavnike v tej posebni delovni skupini. Evropski centr za boj proti terorizmu gradi torej na že obstoječih zmogljivostih in na strokovnem znanju. Eh, uradno smo nastali januarja 2016 naš eh, eh, Evropski centar je platforma, ki združuje različne sredstva in orodja pod enim okriljem za vse potrebe Evropske unije in držav članice. Centr za boj proti terorizmu od, odraža splošno filozofijo in strategijo Evropske unije, Evropske unije, kaj ti služi kot vozlišče za izmenjavo informacij in eh, tudi za podporo in analizo eh, v vseh najpomembnejših protiterorističnih preiskavah, zato da združimo vse zmogljivosti, kar zadeva eh, tudi finančne preiskave, propag teroristično propagando, spletno propagando. Uh, Eh, za teroristične napene in zato, da zagotovimo inovativno platformo, da združimo sile vseh držav članic, zato da izboljšamo eh, orodja za boj proti terorizmu po celi Evropi. Eden od stebrov eh, našega centra je angažma, torej predanost držav članice. Želimo spodbuditi izmenjavo informacij, ampak želimo zagotoviti vsem državam članicam, ustrezna orodja in torej možnost, da se poslužijo Europola kot glavno orodje v tem boju. Zato smo zaprosili države članice, da posredujejo na en Europol posebnega uradnika za zveze, ki naj bo operativen in ki naj bo stalno na voljo in to mora biti visoko vrščeno v naših dnevnih redih. Torej, ta naloga, to je naloga, ki jo morajo zvesti države članice, ampak krati eh, to je naloga eh, Evropske unije in Europola. To morajo biti določene naloge, ki jih lahko izmerimo, ki jih moramo redno pregledovati in ki morajo biti tudi izvedljive. Doslej eh, imamo vrsto držav članic, ki so že posredovali svoje uradnike za zvezo, za izvajanje teh posebnih nalog. Imamo a, takega uradnika iz Francije, Španije, Avstrije, Združenega kraljestva, Nizozemske in Nemčije. Ampak v kratkem vemo, da bodo tudi druge države članice posredovali svoje uradnike za to, da bi pač razvili a, te, ta orodja a, s pomočjo tudi drugih držav članic. Zato, da spodbudimo izmenjavo informacij, smo oblikovali posebno okolje za to vrstne komunikacije. Pripravili smo torej posebno orodje za izmenjavo informacij o, v protiteroristične namene z pomočjo sistema Siena. Vse države članice so zdaj povezane na uh, Sieno za posebne namene za boj proti terorizmu in doslej so države članice oziroma eh, iz držav članic 43 pristojnih eh, organov je bilo eh, pač priključenih na sistem Sieno. Sistem bo tudi nadgrajen na raven zaupnega za namene izmenjave to vrstne vrste informacij. Doslej pač ta sistem deluje in ga države članice lahko izkoriščajo. Potem analiza a, informacij, to je ključna naloga Europola, uspeha a, našega centra je odvisna od sposobnosti Europola, da res a, spodbuja izmenjavo obveščevalnih informacij. Do tega je eh, prišlo v glavnem po eh, napadih v Parizu in v Bruslju, ampak ugotavljamo, da države članice so veliko bolj angažirane eh, znotraj um, Europolovega sist informacijskega sistema. To je pravzaprav okostje uh, delovanja Europola. Informacije prihajajo direktno iz držav članic, ker ti države članice so odgovorne za zagotavljanje teh informacij Europolu in Europol potem spodbuja in zbira informacije tudi strani tretjih držav. Predvsem, ko govorimo o pojavu tujih borcev, potem je zelo pomembno sodelovanje tudi tretjih strani. Pri tem nam je uspelo ugotoviti obstoj kar 18 takih tujih borcev v letu. 2014, v letu 2015 pa smo jih uh, ugotovili več kot 100. od, eh, z, od, odkar je bila vzpostavljena posebna a, eh, kontaktna točka za streljno orožje, smo prejeli veliko prispevkov in povezavi z več kot 600 različnimi preiskovalnimi primeri. Predvsem bi želel izpostaviti dejstvo, da spremljamo povezave med organiziranim kriminalom in terorizmom, tako kot sem povedal uvodoma. Ugotovili smo, da večina storilcev terorističnih napadov, do katerih je prišlo v Evropski uniji, imajo vsekakor določene, eh, za sabo določene druge eh, prekrške. So, naš center želi okrepiti zmogljivosti na področju zbiranja obveščevalnih informacij. Glavne prioriteta po a, napadih. A, je bilo predvsem, oziroma glavna, glavne zahteve, ki smo jih prejemali iz Francije, eh, so zadevali informacije o finančnih tokovih. In zagotovili smo torej lansko leto več kot 2700 informacij z eh, tega področja. Potem imamo tudi poseben, eh, posebno mrežo za finančne podatke znotraj Europola, ki gradi ravno na obveščevalnih podatkih z področja finančnih dejavnosti. E, terorizem pa poskuša se odzvati in sicer tako, da poskuša minimizirati in se tudi postavljati po robu takim ukrepom. Zato imamo tudi po Europolu posebno enoto za spletno dejavne, dejavnosti džihadisti so pokazali eh, veliko sposobnost uporabljena tudi spletnih eh, orodij pri eh, novačenju, pri spodbujanju radikalizacije za spodbujanje terorističnih dejavnosti in eh, pri spodbujanju tudi ekstremizma. Več kot eh, 500 eh, naslovov eh, na Twitterju se uporablja strani eh, islamske države in vsak dan se uh, pač Twitter, torej sam po sebi, je zbral 120. 120 tisoč različnih naslovov v letu 2015. Če govorimo o preventivi in o preprečevanju, moramo vedeti, to je eden izmed stebrov pri delovanju našega Evropskega centra za boj proti terorizmu, tudi znotraj enote in IR, ki je bila spostavljena le e, julija 2015 in je bila utrjena decembra 2015. Samo nekaj podatkov, osredotočamo se na kakovost, raje kot na količino enota IR je ugotovila več kot 3000 morebitnih osumljencev, in eh, ki eh, dejansko eh, veljajo, jih velja spremljati in to dejansko zajema več kot 90 odstotkov vseh informacij, ki so bile zbrane znotraj našega centra. Naj zaključim. Danes smo se pogovarjali o številnih izzivih. Zadnji napadi kažejo, da obstaja vedno boljša koordinacija med teroristi kot kadarkoli prej. Uporabljajo kombinirane, eh, kombinirane razstreljiva, potem eh, združujejo se teroristi z tujimi borci. potem eh, napadalci imajo različne vrste orožja za svoje napade. Ta grožnja se hitro razvija in vidimo povezavo med ljudmi, ki imajo eh, že kriminalno preteklost in terorizmom. In potrebujemo sistematičen pristop k celotni zadevi. Podaril sem Eh, pomen rabe socialnih omrežij strani eh, teroristov in zato moramo eh, delati tudi na preprečevanju takšne uporabe socialnih omrežij pri Evropolu pa tudi drugot. Najpomembnejša preiskava je potekala v Franciji in v Belgiji in v ta preiskava še vsega Eh, poteka, dobijamo informacije držav članic za to, da bomo eh, se lahko eh, dobro zvali na, na ta boj proti terorizmu. V zadnjih letih je Evropol postal ključni akter v boju proti terorizmu. Imamo vse stalno podporo parlamenta, imamo politični uh, input, ki smo ga dobili v letih 2014-2015. Še enkrat hvala, da ste me povabili sem in z veseljem odgovor na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa za to podrobno eh, in informativno predstavitev. Sedaj pa bom dal, dala besedo kolegom. Eh, najprej gospod eh, Hala Aho. Hvala, imam nekaj vprašanj. število um, ubitih strani lev, levičarskih ekstremistov manjka. Potem govorite o tem, da, uh, streljiv ne, da streljivo, da so, da so desilno orožje najljubša oblika orožja za takšne skupine, torej predvidevam, da so takšne napade predvidevali, zelo načrtovali. Potem vprašanje, ali teroristi naključno izbirajo svoje tarče, ali so žrtve dejavnosti uh, izbrane bolj v nekaterih državah članice kot v drugih. Gospod Jezdemere, izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo cenim in se zahvaljujem velikemu profesionalcu, ki je danes z nami in ki se ukvarja z varnostjo evropejcev. Hvala lepa, da ste danes z nami, gospod Navarete. Dotaknili ste se tem, ki so za nas res zelo pomembne, s katerim smo se veliko ukvarjali v, v eh, preteklih mesecih v našem odboru za državljanske svoboščine. In danes ste predstavili uh, zaključke TESAT-a, uh, tudi predstavili ste cilje vaše nedavno sprejete uh, enote in predstavili ste največje izzive, največje težave z pravnega uh, vidika. Velik del zbornice si je želel, da bi imeli ločeno zakonodajo. No, sedaj pa smo na sejo uspeli vključiti v uh, zakonodajo o Europolu in nekaj me zanima. Tu smo imeli zelo poglobljene razprave, zelo intenzivne razprave, zato da bi dali pravno podlago enotnosti uh, glede obveščanja o vsebinah na internetu, zato da bi neutralizirali džihadistično propagando na internetu. In tu ste vi res največji strokovnjak in vi to vodite. In glede na to, kar ste sami povedali delovni skupini za Europol, me zanima, če lahko poveste, zakaj so ključni elementi hitrost in prilagodljivost tisti elementi, ki jih je treba neutralizirati. In zakaj je Europol najprimernejši za to neutralizacijo, bolj kot katerakoli država članica? Govorili ste o, o urjanju in o profilih teroristov. Danes številni mediji govorijo o vlogi džihadističnih žensk, kako se uri žene džihadistov. Njihov profil je manj uh, izdelan in ga je težje zaznati strani obveščevalnih in preiskovalnih organov. Je to res? Je uh, to žensko orožje res smrtonosno? In kakšni so uh, procesi urjenja za te ženske, tu gre zlasti za ženske, ki so v seriji in če to poteka tudi tu. Ob koncu še enkrat hvala, da ste prišli sem. Eh, hvala za vaše strokovno znanje in hvala za vaše delo na področju varnosti evropejcev. Hvala. Hvala, gospodje Razdemera. Gospa Gomeš. Hvala lepa. Gospod Navarete, za vašo predstavitev. Dalje ste nam statistike za leto 2015. Ta številka se povečuje leta 2016. Mislim pa, da je tudi pomembno, da to vključimo v okvir svetovnih statistik. Imeli smo 151 ljudi, ki je umrlo v Evropi zaradi terorističnih napadov. Leta 2014 pa je bila na svetu številka več kot 32 tisoč. Tako da se res eh, zavemo, da je večina žrtev teroristov ni v Evropi zaenkrat. To seveda ne pomeni, da moramo sedeti eh, križem rok. In vprašala bi vas, izpostavili ste vašo zaskrbljenost glede financiranja terorizma in kaj ste se naučili iz dokumentov iz Paname? kaj ti, ravno ti kažejo to, da so davčne oaze, oaze za tiste, ki želijo se izogibati davkom. Zanima me, ali pa so to tudi oaze za tiste, ki uh, se ukvarjajo z druge vrste kriminala, recimo s terorizmom. Kaj ti, vedno imamo nekakšne povezave med organiziranim kriminalom in terorizmom. In kakšne so posledice, kakšne ukrepe so sprejele države članice potem, tem, kar smo se lahko naučili iz panamskih dokumentov. Zaskrbljena sem glede pojmovanja džihadistični terorizem. To pomeni, da obstaja to, po, to pomeni, da se tu navezujemo na uh, da s tem povečujemo um, občutljivost evropejcev na muslimane, tako da bi morda bolje reči pseudoverski terorizem, da ne bi rekli džihadistični terorizem. Kajti to se lahko izgaže za ne preveč inteligenten pristop kajti to je lahko kulturno eh, nedovolj občutljivo in je lahko tudi kontraproduktivno. Potem enako, kot če govorimo o tujih borcih, to so naši borci. Zakaj govorimo o tem, da so tuji borci ali že pravzaprav zanikamo, da gre za desno, da gre za evropejce, ki napadajo druge evropejce tu v naših državah? Torej, vprašala bi vas, kakšen je vložen držav članic pri preprečevanju radikalizacije in za deradikalizacijo, zlasti če vemo, da kot ste vi rekli, da obstaja povezava z organiziranim kriminalom, z drobnim kriminalom in da so zapori pravzaprav glavna šola za radikalizacijo vse to je povezano s socialno izključenostjo naših držav članic, v odločenih deli držav članic. In ravno tam so te kampanje za novačenje zelo uspešne. Potem e, grožnja KBR-ja. Kakšna je vaša ocena glede tega, kako države članice izvaja akcijski načrt za boj proti KBRJ tveganjem? Kaj ti ta načrt so države članice že precej ošibile glede na prvotni predlog komisije? Več držav članic ga sploh ne izvaja, niti nominalno. In vemo, se uporablja kombinacija uh, streljiv recimo v Atoči smo bili priča takšni kombinirani rabi rastljev, tudi na portugalskem smo imeli takšne primere, torej tega ne gre pocenjevati. Ali ste ocenili um, pripravljenost na, biolo na uporabo biološkega orožja, ali se države članice na to uh, pripravljajo? recimo tudi droni so vedno bolj na voljo in to poceni. Potem je tu še grožnja proti jedrskim um, in, uh, elektrarnam. Potem vprašanje šifriranja. Danes ne moremo imeti sveta brez šifriranja. Bančništvo ne bi, moralo, ne bi moglo funkcionirati brez šifriranja. Torej, ali lahko pridobite najboljše ljudi za to, da se spopadajo s tehnološkimi orožji, ki jih kriminalci in teroristi uporabljajo? Ali se lahko na ta način tudi spopadete s propagando za novačenje? In za konec, zakaj se ne pogovarjamo tistih, ki bi morali biti naši zavezniki v boju proti terorizmu, vendar se zdi, da imajo zelo um, dvomno vedenje, če uporabim eufemizem. Kaj imam v mislih? Turčijo. Izkazalo se je, da je Turčija dobavljala um, uh, orožje Al-Nusri in ISIS-u. Potem je tu vloga Saudske Arabije. Zakaj mi zanikamo vlogo teh držav, uh, ki pomagajo teroristom, ne le Evropi, tudi drugot po svetu. Hvala in hvala za to predstavitev. Imam nekaj zelo konkretnih vprašanj glede prosojnic, ki smo jih videli. Posameznike so aretirali zaradi terorističnih dejanj. Ali nam lahko poveste, za kakšna kazniva dejanja konkretno je šlo? Zakaj so te posameznike areterali? Potem ste omenjali sodne postopke, ki so bili zaključeni. To je bilo na drugi prosojnici. Koliko sodnih postopkov glede teh 513 posameznikov je bilo in kakšen je bil rezultat vseh teh sodnih postopkov? Vedno bi šlo do Eh, kaznovanih posameznikov in zaradi katerih konkretnih kaznjivih dejanj ali prekrškov. Govorili ste tudi o tem, da urjeni razvoj eh, radikalcev ne poteka le v državah, kot sta Sirija in druge, tač tudi v balkanskih državah in morda tudi znotraj EU. Sem vas prav razumela? In za kakšno urenje gre? Ali imate kakšne informacije glede te, kakšne konkretne podatke in glede lokacij teh urjen? Potem levičarski terorizem dejali ste, da imamo le terorizem na nizki ravni, ali imate kakšne številke in kakšne informacije za kakšne vrste napadov je šlo. Potem glede desničarskega terorizma nekoliko me moti to, da ste dejali, da je prišlo do porasta desničarskega terorizma. Število napadov se je povišalo, teh je devet, hkrati pa je prišlo do zmanjšanja aretacij desničarskih teroristov. Ali lahko to razložite? Potem razstreljiva. Dejali ste, da so teroristi poskušali ustvariti mreže za dobavo predhodnih sredstev za razstreljiva če prav razumem, so to skušali narediti, pa jim ni uspelo. Ali si to prav razlagam, ali imate kakšno informacijo o tem, če si še naprej prizadeva za to, da bi vzpostavili takšno mrežje? Potem šifriranje. Ana Gomeš je to že omenila. Razumem, da želite govoriti o zlorabi šifriranja, torej šifriranje samo po sebi. ni zločin, ni kaznivo dejanje. Če nekdo nekaj šifrira, še ne pomeni, da nekaj skriva. Bom skušala tudi ugotoviti, kako Evropski parlament uporablja šifriranje. Ne gre za to, da nekaj skrivamo, temveč gre za to, da so odločene informacije zupne in zato šifriranje res potrebujemo. In težko bi lahko ugotovili, da ima težko se bo boriti proti zlorabam šifriranja za namene terorističnih napadov. Torej, toliko za zdaj. Hvala, gospa Zipel, gospa Sargentini, izvolite. Hvala. v tem poročilu glede sprememb o delovanju teroristov pravite, da e, ni nobenih podatkov, da bi teroristi sistematično uporabljali begunski tok za potovanje v Evropo, vendar vidite tveganje, da bi se serski begunci lahko radikalizirali, ko so v Evropski uniji. Pravite, da so ISIS-ovi teroristi v EU lokalnega izvora. Ali nam lahko potem povesti, kakšna je vloga tistih 200 ljudi, ki ste jih najeli za to, da bi na žarišnih točkah pregledovali ljudi. Zdi se mi veliko 200 ljudi, ki naenkrat to dela. Sveda pa je veliko ljudi, ki prečka mejo, tako da je to morda sveda tako omejeno, vendar ne razumem, kakšna je njihova naloga. Zanima me, kaj te 200 ljudi počne, ko preverja ljudi. Ali sami preverjajo begunce, ali to počnejo na žariščnih točkah, kje drugje, katere informacije skušajo pridobiti in kako je to povezano z drugimi uh, uradniki, ki delajo v žariščnih točkah z begunci. Hvala. Hvala. Na kratko. Želim natančne informacije glede, glede potencijalnih tveganj za mladoletnike, ki se jih nadleguje po spletu. Ali gre tu za novačenje otroških teroristov? Ali obstaja tudi nevarnost, da se mladoletnike novači po spletu? Hvala. Gospa Kenge, gospod Navarete, imate veliko vprašanj. Tako da prosim, da se držite 15 minut, ki še imamo za to razpravo in nam prosim, dajte odgovor na to vprašanje. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za vse vprašanja. Europol je pripravil poročilo TESA e 2016. Lani smo bili zelo prizadeti zaradi terorizma in tu je bila tudi glavna razprava v parlamentu in tudi posod po Evropski uniji. TESAT zbira podatke držav članic, mi zberemo držav, podatke držav članic in tudi Evropske agencije dajo na voljo podatke in potem s temi podatki skušamo priti do zaključkov in eh, predstaviti sliko teroristične grožnje v letu 2015. Kot sem dejal uvodoma, večina terorističnih napadov, 90 odstotkov je povezanih z džihadističnim terorizmom. In mi smo sicer govorili o verskem terorizmu, potem pa so države članice dejale, da je to dvoumno, zato so uporabili to besedico, eh, ki sicer zlorablja islam za to, da spodbuja ekstremistično gledanje ene religije. In džihadizem je potem videti kot nekašna sveta vojna. V akademskem svetu potek razprav glede tega, kako bi ta terorizem definirali. Europol tudi sodeluje v teh razpravah. Mislim, da je še najbolj okrepljen ukrepljene uh, besede, ki se uporablja ta džihadističen, vendar ta razprava je še odprta, mi to uporabljamo, ker to uporabljajo države članice in gotovo bomo našli način, da bomo uh, govorili o terorizmu kot terorizmu brez nekega predelnika spredaj. Kako se razvija teroristična grožnja? Nikoli prej nismo bili priča takšni hitrosti. Evropa, nekatere države članice so že bile žrtve terorizma. Do leta 2015 uh, eh, smo bili priča terorizmu. No, vprašanje, ključno vprašanje je, urjenje, več urjenja, ko nekdo dobi, bolj smrtonosno njegovo delovanje. Imamo konfliktno območje v Iraku, v Siriji, v Libiji in tam obstajajo prostor in zmogljivosti za urjenje. Zato so teroristi nevarnejši, bolj so prilagojeni na lokalno okolje. Ta prilagoditev je nekaj, kar smo videli v Parizu in v Bruslju. Videli smo, kako teroristi, ki prihajajo iz Sirije in Iraka, so povezani s teroristi tu v Evropski uniji. Nekateri so se urili v Siriji in v Iraku in ta kombinacija jih je naredila veliko bolj smrtonosne kot kadarkoli prej. Uporaba socialnih omrežij je faktor, ki omogoča eh, identificiranje potencijalnih žrtov in na ta način tudi zelo hitro širijo eh, svoje sporočilo, radikalizacija, Eh, poteka veliko hitreje na ta način. Osredotočajo se na konkretne cilje na ženske, kaj ti menijo, da lahko ženske odigrajo ključno vlogo znotraj islamske države, znotraj trojičnih skupin islamske države ženske vabijo, da se pridružijo, uh, da se jim pridružijo v Iraku in v Siriji, imajo posebne propagandne kampanje za mlade. Nimamo konkretnih podatkov glede mladoletnikov. Mislim, da se osredotoča na mlade ljudi, uporabljajo se družabno mrežja in uh, mladi so morda bolj ranljivi. In če ne obstajajo kontraukrepi proti radikalizaciji, so lahko uh, veliko bolj ranljivi. Kajti sporočila islamske države so zelo preprosta. Al-Kaida uporablja socialno mrežje bolj osredotočeno. Želi spodbujati nasilje in želi glorificirati Al-Kaido. Islamska država pa je bolj praktična. Oni so takšni, da pošiljajo pseudo-religiozna sporočila, vendar religija ni v srčiki, ki sporočila, je še vedno v sporočilu, vendar recimo, kogarkoli nagovorijo, in predstavijo pristop islamske države in potem Eh, na vse možne načine želijo pritegniti k temu. Torej, v Parizu in v Bruslju smo bili žrtvo zelo sofisticiranih napadov. No, smo pa tudi recimo doživeli to, kar se je zgodilo v Nici, ko je en človek z nožem želel ubiti več uh, ljudi. Torej imamo različne načine tega, kako se spodbuja nasilje v okviru islamske države. Tudi imamo posebne ukrepe za posebne skupine, oziroma Eh, pri svoji propagandi uporabljajo tudi evropske jezike, ko ciljajo na ženske, na otroke in tako naprej. Recimo informacije širijo v angleščini, španščini, francoščini in tako ciljeno nagovarjajo svojo publiko. In mi moramo storiti največ, kar lahko na, na spletnih omrežjih. Kaj moramo storiti? Moramo imeti združevati prizadevanja držav članic in Europol za boj proti turizmu na spletu. Znotraj naše posebne note smo tudi vzpostavili kontaktne točke za boj proti teroristični propagandi. Večina držav članic ima takšne mm, podobne enote, imajo tudi kontaktne točke za povezave s strokovnjaki. Imamo štiri strokovnjake pobude Check the Web. To je bila nemška pobuda že leta 2008 takrat uh, se je delo na tem, da gotimo, kako teroristi uporabljajo spletno, sp spletna omrežja za spodbujanje uh, svoje propagande. No, mi seveda sodelujemo z državami članicami, Europol je zgolj orodje, želimo uh, pridobiti čim več strokovnjakov, zato da bi imeli multidisciplinarni pristop, zato da bi imeli čim več urodij na voljo za boj proti terorizmu, pa tudi za preprečevanje, vendar ključnega pomena je to, da sodelujemo z državami članicami. Uh, prosijo nas, da, delim, da delijo naše znanje z njimi in potem Eh, nam posreduje informacije glede tega, kako eh, teroristi uporabljajo eh, družabna omrežja in potem tudi posredujejo nam informacije. To, da imamo močen skupni glas, da sodelujemo, mislim, da je najboljši pristop za to, da se borimo proti terorizmu na spletu. Potem vprašanje zakonitih migracij in terorizma. So, teroristi so oportunisti, uporabijo katerokoli možnost, ki jo lahko za to, da dosežejo oziroma izboljšajo svoje možnosti. Tok beguncev iz serije in Iraka je možnost, ki je sveda ne bodo spregledali. Nimamo dokaza o sistematični uporabi begunskega toka za, za infiltriranje teroristov, vendar pa je bilo nekaj takšnih primerov, ko se je nekaj teroristov infiltriralo v ta begunski tok. Nekaj teroristov, ki so izvedli napad v Parizu, so prišli v Evropo s pomočjo begunskega toka. Zato uh, pa tudi izvajamo sekundarna preverjanja v državah članica, zlasti v Grčiji in v Italiji. Najprej smo imeli 200 uradnikov za to in njihova naloga je, da pomagajo državam članicam Europol sedaj uh, podpira države članice, zlasti pomagamo grškim in italijanskim kolegom. Torej, lahko se borimo proti eh, kriminalu, proti teroristom, proti tihotapcem in bolj, ko se borimo proti Eh, proti njim bolj eh, učinkovite tudi priprečevanje teroristične grožnje. Varnost pomeni tudi boj proti eh, nezakonitim mrežam in poleg tega tudi preprečujemo to, da so begunci žrtve, dvojne žrtve kaj ti najprej bežijo iz svojih držav, eh, potem pa so še žrtev teroristov, ki zlorabijo begunski tok za vstop v Evropsko unijo. To sicer ni nekaj sistematičnega, vendar uh, je Europol vseeno podprl države članice uh, za prive, pri preverjanju uh, Eh, beguncev eh, na otokih eh, grške in italijanske obale. Sodelujemo tudi s kolegi iz Frontexa, vendar ključna vloga tu so sveda države članice. Države članice povedo, kako jim Evropol lahko pomagajo in torej, to je, torej Evropol ima vlogo tistega, ki pomaga državam članicam še, še dve zadevi, upam, nisem česa spustil. Najprej financiranje terorizma. Vprašanje je, kako se terorizem financira. Francija in Belgija smo dali veliko informacij eh, na voljo glede tega, kako delujejo teroristi. Tam ne jamejo veliko avtomobilov, hiš, kjer se zbirajo, kjer mm, pripravljajo svoje razstreljiva in teroristi večinoma uporabljajo gotovino. In nimamo še jasnega pogleda na to. Sodelujemo z belgijskimi in francoskimi kolegi, vendar še vedno ne vemo, kako so se ti zadnji napadi financirali. Torej, ne vemo, kako se je to financiralo, kdo, so, kdo je tisti, ki je dal na voljo denar za financiranje terorističnih napadov. S krepitvijo naših dejavnosti upam, da bomo lahko zapolnili tudi to vrzel. Potem vprašanje. Uh, desničarskega in levičarskega terorizma pred dvemi, kar zadeva desničarski terorizem, Leta 2015 je prišlo do napadov v Franciji in v Grčiji. Devet desničarskih napadov. Ni bilo smrtnih žrtev, ni bilo ranjenih vendar to je porast glede na leto 2014. In to ni povezano s številom ljudi, ki so bili aretirani leta 2015. Zakaj? To pa zato, ker nekatere preiskave so se že začele pred letom 2014 in potem je bilo več ljudi aretiranih leta 2014. leta 2015 pa je bilo pridržanih le 11 ljudi. Potem levičarski terorizem. Ena oseba je bila ubita v levičarskem napadu in sicer v Grčiji. Večina napadov se je zgodila v Španiji, sedem, štiri v Italiji in dva v Italiji, v Grčiji. Število napadov pa je enako kot leta 2014. Kratk, v kratkem pa boste dobili vse podatke na Europolovi spletni, spletni strani. Potem, glede tega, zakaj so bili ljudje obsojeni, nimam podatkov, vendar to bo poročilo TESAT. Leta 2015 je 12 držav članic poročalo o tem, da so izvedli 208 sodnih postopkov glede terorizma. No, treba pa je preučiti, koliko ljudi je bilo obsojenih, koliko ljudi je bilo um, nedolžnih. No, kmalo pa bodo številke na voljo. Hvala lepa, eh, gospod Navarite, hvala lepa za vaše podrobne odgovore in informacije, ki ste jih dali na voljo. To je bilo izredno zanimivo in koristno. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Sedaj pa bomo takoj začeli za naslednjo točko na dnevnem redu. Še enkrat hvala. Pod točko sedem dnevnega reda, to je Zadnja točka današnjega dnevnega reda bomo imeli izmenjavo mnen s predsednikom sveta in s predstavnikom Evropske komisije. Komisija je 4. maja eh, pod uporabo eh, člena 29 predstavila predlog eh, za izvedbeni sklep sveta o priporočilu za začasni nadzor na notranjih mejah v izrednih okoliščinah, ki ogrožajo splošno delovanje šengenskega območja. To priporočilo je sprejel eh, sklep 12. maja. Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška bodo lahko ohranile eh, začasne mejne kontrole za najdaljše obdobje šestih mesecev. Najprej bomo prisluhnili gospodu Louis Terburgu, eh, predstavniku sveta, potem pa bomo dali besedo eh, predstavnici komisije, gospi Moshamer. Torej, gospod Louis Terburg, beseda je vaša. Thank you very much, Madam Chair. And... Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Hvala lepa poslankam in poslancem tega odbora, da ste nam dali priložnost za to, da nekoliko pojasnimo to priporočilo sveta. Tukaj gre za izvedbeni sklep, ki je bil sprejet 12. maja in predstavlja priporočilo za notranje um, meje in sicer v zrednih okoliščinah, ki ogrožajo splošno delovanje šengenskega območja. To priporočilo sveta je posledica vedno uh, višjega eh, števila uh, migrantov, ki so se začeli stekati v Evropsko unijo v preteklem poletju. In to je vodilo uh, v sklep v številnih državah članicah, da začasno ponovno uvedejo kontrole na notranjih uh, mejah in sicer uh, na nekaterih delih in sicer iz razlogov javne varnosti. Uh, Ti eh, nadzori na notranjih mejah so bili uvedeni skladno z šengenskim akijem. V sporočilu Evropske komisije nazaj k Schengenu iz 4. marca je komisija opredelila možnost za eh, priporočilo eh, sklepa za podaljšanje teh nadzorov kadar bo to potrebno. In res 4. maja je Evropska komisija predložila predlog, ki je temeljil na temeljiti analizi. Isti izhaja, da še vedno obstajajo določeni primankljaji oziroma napake na zonanih mejah šengenskega območja, ki zato ogrožajo šengenski režim. Torej, cilj tega priporočila je, da bi nadaljevali z nadzorom na notranjih mejah v omenjenih petih državah, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah jih, iz omenjenih razlogov. Torej, naj ponovim, Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška. Svet eh, je razpravljal o predlogu Evropske komisije in preden je sprejel odločitev, povdaril, da se bo to dogajalo samo na tistih delah eh, notranjih meja, kjer je to proporcionalno in potrebno. 12. maja je svet sprejel ta izvedbeni sklep in po sprejetju sta Nemčija in Avstrija obvestili svet da sta se odločili za nadaljevanje z začasnim nadzorom na notranjih mejah na podlagi tega priporočila. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Moshamar, ki predstavlja Evropsko komisijo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne morem veliko dodati k temu, kar je že pojasnil eh, predstavnik sveta, kajti on je že eh, predstavil posamične korake. Naj pa eh, poudarim en element iz načrta nazaj k Schengenu. Naš cilj je seveda, da se vrnemo k šengenskemu režimu brez notranjih meja ob koncu tega leta. Komisija bi rada tudi priznala, da je Grčija uvedla veliko prizadevanj in da se je položaj nesporno izboljšal. Grč Nemčiji je bila deležna tudi velike eh, tehnične in finančne pomoči sa strani eh, agencije Evropske komisije in pa sa strani držav članic. In res je prišlo do napredka eh, in sicer glede tega, kako ga še izvaja nadzor na majah. Izvajanje sporazuma med Turčijo in Evropsko unijo je tudi obrodilo prve sadove. Ne glede na to se nam je zdelo, da moramo predložiti ta predlog In tudi svet se je z nami strinjal in zato je bil sprejet izvedbeni sklep. Kar se tiče notranjih meja, kjer lahko države članice ohranijo uh, nadzore, se bo to izvajalo zgolj na proporcionalen način in pa tam, kjer bo to nujno potrebno. Komisija tudi spremlja položaj in uh, Čez dva meseca pričakujemo tudi povratne informacije sa strani držav članic, tako da si bomo eh, tudi ogledali, kakšen je položaj na terenu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Mushamar. Bi kdo želel besedo? To pomeni, da je bilo povsem jasno to, kar ste slišali. Zahvaljujem se obema, da sta bila na današnji seji odbora in s tem zaključujem današnji sestanek. Nadaljevali bomo jutri ob 9. uri zjutraj. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala lepa za vašo prisotnost in sodelovanje. Hvala lepa tudi tolmačem za tolmačenje. Znova se vidimo jutri zjutraj in želim lep večer.